Eh, je praznjen mandat od 9. novembra 2017 naprej in o tem bomo obvestili pristojni nacionalni organ. Želim vas opozoriti, da je gospa Ulrike Lunačik odstopila tudi kot podpredsednica in sicer 24. oktobrom. V četrtek bomo zato izvolili novega podpredsednika Evropskega parlamenta, ki bo zamenjal gospo Lunačik. Zato vas želim opozoriti na to, da je rok za vljetnost vložitev kandidatur torek 24. oktober 2017 o 18. uri. Kandidature je treba predložiti um, torej namestniku generalnega sekretarja v pisarni R00101 in sicer v poslopju Louis Weiss in vsebovati mora tudi soglasje kandidata ali kandidatke. V četrtek ob 12. pa bomo potem glasovali. Odbor za pravne zadeve je preverila po oblasti.